liebe kolleginnen und kollegen drage kolegice in kolegi pred desetimi dnevi je prišlo do najbolj brutalnega napada na francijo terorist